Ono je bilo uloženih šest predlogov resolucij, razprava je zaključena, glasovanje bo potekalo zdaj. Najprej bomo glasovali o resoluciji o Bangladešu, človekove pravice in prihodnje volitve. Najprej skupna resolucija petih skupin, odstavek 8, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 9, prvotno besedilo, poimensko. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava I tu je najavljen ustni amandma gospoda Tenoha, ki pa ga ni več v dvorani, tako da glasujemo brez tega ustnega amandmaja. Prvotno besedilo, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Prehajamo na glasovanje v celoti. Poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Prehajamo na resolucijo o Katarju, razmerje delovcev in migrantov. Imamo skupno, skupni predlog resolucije štirih skupin. Odstavek 8 prvotnega besedila. Kdo je za? Proti? Nekoliko nejasno. Prosim, če lahko glasujemo elektronsko. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava B prvotnega besedila. Predlagam, da kar takoj glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto uvodna izjava E prvotnega besedila, prav tako prosim elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Prav tako sprejeto. Glasujemo še o resoluciji v celoti s sprejetimi spremembami. Glasujemo, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na glasovanje o Boliviji in sicer prvično sodstvo v Boliviji, zdaj ste primera Eloda Toaša in Marija Tadiča, skupna resolucija štirih eh, skupin, najprej amandma štiri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma pet, za, Proti. Zavrnjeno. Potem glasujemo še o prvotnem besedilu in ustni amandma gospeda Kajzer. Thank you can give it to her. To yeah. Ja, eh, uh, Je le... arrivé. We will give it to her. Yeah. Mme Morel. Ah. Sorry, sorry. Tako, se upravičujem. Torej, v četrtem odstavku predlagam, da črtamo and take concrete measures and steps, kajti zdi se mi, da ni na službi za znanje delovanje, da, sam sprejema neke, da sama sprejema neke konkretne ukrepe. To je to. Je kdo proti? Služba za znanje delovanje nima teh pooblastil preprosto. Dobro, dovolj nasprotujočih je, ker ti v četrtek popovdne veljajo drugačna pravila, tako da glasujemo o prvotnem besedilu odstavka 4, kdo je za. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem za uvodno izjavo A, amandma 1, za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. Za uvodno izjavo G, amandma 2 za proti vzdržani. Tudi to je zavrnjeno. Zdaj pa še glasujemo o resoluciji v celoti in sicer poimensko glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto kolegice in kolegi. Zapisnik bo na voljo na začetku prihodnje seje, če ne bo nobenih eh, pripomp, bo ta zapisnik tudi potrjen. Prav tako bomo vse sprejete resolucije naslovili na njihove naslovnike. Vsem se zahvaljujem za pozornost in vam želim prijetno pot domov. Gospod Odi, postopkovno.